tem zaključeno. Glasovanje bo potekalo jutri ob 12. Naslednja točka na dnevnem redu so enominutni govori. Gospod Lambrinidis je že v dvorani in mu kar predajam predsedovanjem. Hvala lepa. Prehajamo na naslednjo točko in sicer na enominutne govore. 36 zahtev imamo. Vsem bomo lahko pristopnili, bom pa strok, kar se časa tiče. Minuta je minuta. To je popolnoma jasno. Najprej gospod Komocakos, minuta. Etirija eh, Basescu, je na lepto. Gospa Basescu. Zvonne prešedinte, v primu rind aš dori sem eksplim kompas. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej bi rada izrazila sožalje vsem tistim, ki trpijo zaradi poplav v Romuniji. Veliko je smrtnih žrtev, veliko je bilo evakuiranih. 530 mest in vasi je poplavljenih. Zelo veliko obdelovalnih površin, hiš in stanovanj je uničeno. Škoda narašča iz dneva v dan. Jez, ki bi bil visok 4,5 metrov, je prednostna naloga. Če bi ta jaz bil predrd, bo resnično prišlo do velike katastrofe. To ne bo pomenilo velike škode za podjetja, to bo pomenilo tudi veliko smrtnih žrtev. Romunske oblasti so podale predlog, da bi do 15. julija dobile pomoč strani EU in da bi takrat že sredstva tudi dobili. Lepo. Hvala lepa, gospod Svensson. Is Mr. Svensson here? Je gospod Svensson v dvorani? Medije je prenervano fulla av alla nedskärningar och besparingar som måste göras för att man ska... Hvala lepa. Potrebno je spregovoriti o tem, kaj se dogaja na področju razvojne pomoči. Veliko se piše o tem, vendar pa obstajajo tudi tisti, ki sploh nimajo več na razpolago nobenih sredstev. Veliko naših državljanov ima tudi težave. Kmalo pa se bo zgodilo, da kamere ne bodo več usmerjene na Afriko, Južno Afriko, trenutno so še. Vseeno pa moramo pomisliti tudi na podsaharsko Afriko. Veliko jih umira zaradi lakote in žeje, nič nimajo. In zato mislim, da moramo podreti zidove med Afriko zasebnimi in javnimi ustanovami. Podjetja moramo veliko bolj vključiti v razvojno pomoč kot do sedaj. Kirjož Masip Hidalgo, je na leto. Hidalgo je naslednji. Te foro de liberta, saludo la memoria de Saramago. Hvala lepa. Rad bi spregovoril o smrti Hozeja Saramaga. Sam sem ga poznal in res je nudil veliko podporo številnim našim pisateljem. Ovjedo bo leta 2016 Evropska prestolnica kulture. Jose Saramago je sodeloval pri tem, boril se je proti vojni v Iraku. Zauzemal se je za velika vprašanja, kot so naprimer vprašanja različnih prebivalcev po Saharski Afriki. Saramago je bil velik pisatelj. Kritiziral je tudi vse tisto, kar se je dogajalo na Kubi in mislim, da njegov duh ne bo nikoli umrl tako da podpiram nadaljevanje delovanja fundacije Jose Saramago. Gospa Kopa. Turčija je država kandidatka, zato bi morala spoštovati tudi načela Evropske unije, če želi vanjo vstopiti. Zelo pomembno je, da se zagotovijo dobri sosedski odnosi, kot so to večkrat zahtevala parlament in svet. Vendar ne smemo končati samo pri besedah. 30. junija je Turčija ponovno v egejskih vodah povzročila določene spore. Turčija je, ne da bi o tem obvestila grške oblasti, postavljala določene stvari v vodi. Sicer se omenjajo boljši odnosi z Grčijo, vendar vedno prihaja do kršitev zračnega prostora in do kršitev v teritorijalnih vodah. Zato še enkrat pozivam vse pristojne organe, da pošljajo vsem v Ankari jasno sporočilo, da se takšno ravnanje ne bo več podpiralo. Gospa Kadenbach. Eden največjih napredkov medicine je odkritje cepiv. Cepiva za otroke so zgodba o uspehu v Evropi. Bolezni, ki so še pred leti ubijale, umorile stotine, stotine in tisoče otrok, so izkorenjene. Seveda pa se moramo spopadati tudi s tem, da vedno več ljudi ne cepi več svojih otrok. Ta eh, zmanjšana motivacija staršev, da bi cepili otroke, je skrb zbojajoča. Zato je potrebno tukaj zadeve spremeniti. Če se cepi otroka proti določeni bolezni, potem seveda to pomeni, da zaščiti cepivo njega, pa tudi okolicom. Tako da cepivo ne ščiti samo posameznikov, temveč tudi celotno skupnost. Največ pridobijo otroci, vendar pa moramo reči, da je tudi skupnost zelo pomembna. In ravno glede na to, da je naš zdravstveni proračun vedno bolj obremenjen, obremenjen moramo spodbujati cepljenje. Hvala lepa, Galagr, za eno minuto. Gospod predsedujoči, podporil bi rad to, kar je povedala gospa McGuinness v zvezi z Equitable Life. Poleg tega pa pozivam britansko vlado, da se čim hitreje loti tega vprašanja, ker gre za nujno zadevo in da izpolni svoje obveznosti. Danes sem se pogovarjal s predstavniki svoje države tudi v zvezi s tem. Vzpostavili naj bi tudi poseben odbor, ki bo v četrtek prvič zasedal in bo preučil finančno perspektivo do leta 2021. Predvsem si želimo storiti veliko več za to, da bi za kmetijski sektor v obdobju po letu 2013 namenili več. Samo nič celi štiri odstotka evropskega proračuna dajemo za kmetijstvo. Mislim, da bi morali Evropsko unijo bolje opremiti za to, da se bo v prihodnje lahko soočila z pomankanjem hrane. Zagotoviti je treba gospodarsko trajnost podeželje, zagotoviti delovna mesta in zagotoviti tudi varnost kar bo hrano. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa Marinesko. După cum știți, România se confruntă de mai bine de o săptămână. Hvala lepa. Romunija se že teden sooča s poplavami, ki so ubili že 23 ljudi in uničili veliko hiš. V teh razmerah Romunija nujno potrebuje finančno pomoč iz solidarnostnega sklada. Vlada v Bukarešti je nesposobna razrešiti to krizo in potegniti pozitivne posledice iz tega. Zato pozivam vas, gospod predsedujoči, in Evropsko komisijo, da namenite pomoč trpečim ljudem. Evropski parlament prosim, da bi podpirali solidarnostni sklad in namenili znaten znesek tudi Romuniji za boj proti katastrofam. To pomoč potrebujemo. Hvala lepa. Vlasak, Jana Lepto. Hvala lepa. Vlasak. Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Gospod predsedajoči, gospe in gospodje. Omrežje TEN vključuje tudi cesto D8, ki bi morala biti dokončana do leta 2010, vendar ne bo končana najmanj do leta 2012. Problem je v tem, da se kar nekaj kilometrov te ceste vije skozi Češke gore, ki pa so zaščitene z naravovarstvenega vidika. Več kot 6 milijard evrov bi morali zagotoviti za to cesto in kolikor vem, naj bi tako Evropska unija kot tudi Češka sofinancirali ta projekt. Evropska komisija pa je nekje sredi marca letos Češkemu ministrstvu za promet sporočila, da je prekinila z oceno tega projekta. Poleg tega pa je predlagala tudi, da se sprejme predlog, da se o celotnem projektu razmisli v naslednjih štirih mesecih. Pri nas prebivalci niso zadovoljni s tem, številni tudi umirajo, zato ker ni dobrih cest. Komisijo pa prosim, da v zvezi s tem bo da jasno izjavo. Hvala σύμφωνα με την ιστορία της Eurostat, η ανεργία εκτινάσεται στα ύψη σε όλες τις χώρες. Χαλά λίπα. Brezposelnost se povečuje v vseh državah Evropske unije. Evropske države so morale sprejeti precej nepriljubljenih ukrepov vrčevanja. 23 milijonov oseb je brezposelnih, veliko več kot maja 2009. V Grčiji je več kot 15 odstotkov brezposelnih. 23 odstotkov mladih je brezposelnih. Poleg tega pa se grška vlada sklicuje na sporazum, ki je bil sklenjen z mednarodnimi institucijami, predvsem z mednarodnimi finančnimi institucijami. Grška vlada je tudi ukinila določene pogodbe, ki so bile sklenjene z državljani. Poleg tega je prišlo tudi do kršenja pri delu mladih, pri stažih. V vsakem primeru je politika, ki jo izvajajo, nepriljubljena. Poleg tega pa se mi zdi, da v Grčiji prihaja do zaničevanja boja proti kapitalizmu. Kaj ti kapitalizem koristi samo velikim monopolistom, ljudje pa bi se morali še naprej boriti za to, da lahko sploh živijo. Hvala. Gospod Angorakis, eno minuto. Gospod predsedujoči, v času, ko vse vlade v Evropski uniji izvajajo ukrepe proti delavcem, v Grčiji izvajajo zelo hude ukrepe. In rad bi povedal, da nasprotujem kriminalizaciji eh, določenih dogovorov in tudi glede na to, kar se dogaja na mačarske, obsojam dejstvo, da uh, komunistične um, dogovore ne sprejemajo, to velja tudi za Moldavijo in nekatere dele Rusije. E, tudi e, kritika e, komunizma in enačenje z fašizmom je nekaj popolnoma nespremljivega. E, ne moremo, eh, po mojem mnenju, delavcem preprečiti, da bi se borili proti takim ukrepom, ki so usmerjeni proti njim. Vidimo, da so delavci v hudem boju, vemo, da je to zanje edina realistična alternativa za obstoječo krizo. Zato. Najlepša hvala. Urganti, ena minuta. Grazie, hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Ker eh, sem eh, podpredsednik odbora, podskupine za invalide bi rad govoril o njihovih pravicah v okviru konvencije Združenih narodov. Ta konvencija je izhodišče eh, velikega pomembna za ta del prebivalstva. Evropska unija se je eh, lansko leto novembra eh, odločila, da bo šla v to smer, vendar pa konvencija in pripadajoči kodeks ravnanja ni bil potrjen oziroma ratificiran v mnogih evropskih državah. Zato jih pozivam, da čim prej eh, izvedajo potrebne ratifikacije. Eh, glede eh, na to pa tudi pozivam, da se ratificira dodaten protokol. Če želi Evropska unija biti vodja na mednarodni sceni, potem mora spoštovati v popolnosti pravice eh, invalidov tako na nacionalni kot na evropski ravni. Eh, gospod Salafrakos, ena minuta. Eh, gospod predsedujoči. Turški premijer je napisal knjigo Globoka strategija in ta je bila pred kratkim objavljena v grškem prevodu. Govori o Trčiji kot o regijski velesili, ki se razteza eh, interesno od um, Adri Jadranskega uh, morja uh, do Kitajske na 274. strani govori o strateškem pomenu Cipra ne, in pri tem ne upošteva ljudi, ki tam živijo in vere, ki jih prakticirajo. Uh, ravno tako ta uh, knjiga o strategiji govori o. tem, da Kuba, kot tudi drugi zanimivi otoki, eh, obstajajo podobno kot Cipr. Eh, in Turčija ima različne interesne uh, sfere. Obstajajo različni deli, ki so nekoč bili v otomanskem eh, cesarstvu in želijo si jih pridobiti nazaj. Tukaj pa ne smemo dovoliti nobenega nasilja in to moramo jasno povedati Turčiji. President. Gospod Obermajer, hvala lepa gospod predsednik za to, da bi eh, odvračali pozornost od krize v lastni državi, se za odpira novo poglavje za Turčijo. Se pravi, eh, Španija bi eh, morala pravzaprav eh, obravnavati druga vprašanja in mi vsi skupaj, naprimer ciperski konflikti in podobno, potem poboji katoliških tohovnikov in podobno. Seveda je presenetljivo, da zahteva Ankara odprtje novih poglavij po eni strani, po drugi strani pa eh, ne skrbi za izpolnjevanje kriterijev. Evropska unija dopušča, da Turčija pritiska na njo in ne vem, zakaj eh, se pač eh, pripravlja širitev proti volji državljanov v tej hitrosti. Hvala lepa.

vin astăzi în fața dumneavoastră pentru a mi exprima mai mult decât. Spoštovane kolegice in kolegi, danes eh, se tukaj oglašam, da izražim svoje obžalovanje, da kljub temu, da smo v 21. stoletju, kar se tiče svobode tiska, obstaja še vedno toliko eh, držav, ki so živijo, kot da bi bili še pod eh, špansko inkvizicijo. Ne predstavljam si, kako lahko svoboda beseda in izražanje je nekaj, kar za nekatere vlade v Evropi eh, predstavlja nevarnost za državljansko varnost, varnost države. Medije morajo obveščati javnost o vseh vidikih družbe in dokler ne objavljajo skrivnih informacij, ne moremo govoriti, da s tem eh, ogrožajo državno varnost. Vlade enostavno ne smejo na tej osnovi zapirati eh, medijev ali jih cenzurirati. Država, eh, kjer je le vlada edini medij, ne more biti več svobodna evropska država. Gospod eh, Komucako, se na minut. Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Prejšnji teden je turška raziskovalna ladja čez me brez vseh um, opisov napovedi izvedla raziskave v velikih globinah morja na območju, ki prav gotovo pripada Grčiji. Na to se je Grčija diplomatsko ostro odzvala. To vrstna ravnanja eh, so zelo škodljiva za medsosedske odnose. Težava je pa še dodatno v tem, da eh, Turčija ni ratificirala konvencije EUKLOS o eh, pravu morja. Eh, ki je mednarodna konvencija, ki jo je prevzela Evropska unija, vse kandidatke za članstvo v Evropski uniji, ne pa tudi Turčija. Vse države kandidatke morajo unklo sprejeti, če želijo postati članice Evropske unije. To je velik in pomemben predpogoj. Če Turčija tega ne izpolni, bo to negativno vplivalo na nadaljne razvoj pogajanj, še zlasti eh, na področju poglavi ribištva in energije energije. Zato prosim, pozivam Turčijo, da podpre Inklos. Najlepše hvala, gospa Turnhonštajn. Upam, so. da sem to prav izgovoril. Počej, zaraz razumem. <laughs> Excuse me. Um, se opravičujem, predsednik. Rada bi se povrnila na razpravo, ki smo imeli danes eh, o pomenu. Naj raje govorim polsko. In sicer gre za pomen eh, državljanskih pobud. Eh, mi smo o tem danes govorili in mi tega ne smemo podcenjevati, mi moramo to res močno poudariti. Socialna komunikacija je zelo pomemben eh, vidik in to smo prezrli v današnji razpravi. Ko govorimo o Lizbonski pogodbi, omenjamo vedno državljanske pobude ki naj bi bile zelo pomemben eh, mehanizem. In to je morda tudi nekaj, kar nam manjka v Evropskem parlamentu. Mi ne komuniciramo dovolj o državljanskih eh, pobudah. Dosti krat se pogovarjam eh, eh, s voljivci in moram reči, da se mnogi ne zavedajo teh pobud. In mi moramo izpostaviti te pobude in to je tudi priložnost, da Evropsko unijo približamo državljanom. Eh, gospa Karvaljo, za eno minuto, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. V skladu se podatki Eurostata se je brezposelnost v Evropi povečala, zlasti na portugalskem smo dosegli najslabše eh, številke. Portugalska spada med tiste države, ki so pod največjim pritiskom, eh, ker je če dalje manj likvidnosti na trgu, je seveda tu nevarnost vse večje brezposelnosti. E, zlasti je težko tudi določiti uporabo kohezijskih sredstev. Tu ni dovolj prožnosti. Sedaj tudi obstaja umestni pregled za kohezijski sklad in države članice so pozvane, da predelajo svoje programe. Hkrati je potrebno preveriti in poenostaviti uporabo kohezijskih sredstev sredstev stvari naj bi bile bolj prožne, enostavne. Pomembna so majhna in srednje velika podjetja, kaj ustvarjajo delovna mesta za mlade. MSP-ji eh, morajo dobiti podporo tudi na portugalskem, na ta način bi lahko rešili eh, vprašanje brezposelnosti na portugalskem. Hvala lepa. Gospod Tobojdi, eh, hvala lepa predsednik avtoritarne vlade se dosti krat osredotočajo na medije in eh, omejujejo svobodo medijev. In v številnih državah članicah vidimo tudi grožnje za neodvisnost medijev. Komisija, svet, parlament vsi eh, so razvili kriterije in standarde za to področje, vendar ali ste opazili kršitev teh standardov, ali ste eh, opazili eh, omejevanje svobode medijev v nekaterih državah, članicah mediji ne dobivajo podpor, vrši se pritisk in podobno. Informacije o javnih eh, kanalih so tudi uh, omejene in torej je treba uh, podpreti poročilo našega kolege Iva Beleta in mi v Evropske uniji potrebujemo observatorij za audiovizualna vprašanja in mediji morajo imeti zagotovljeno neodvisnost. In potrebujemo tudi širši mandat za to, da lahko branimo neodvisnost medijev. To je seveda zelo pomembno tudi za pravno državo. Hvala lepa. Eh, gospod Kalfin, za eno minuto, prosim. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, eh, gospod komisar. K besedi sem se prijavil zaradi tega, ker sem zaskrbljen eh, zaradi priznavanja visokošolskih diplom v Evropske uniji. Kljub številnim razpravam in jasni zakonodaji v Evropske uniji, določene države članice ustvarjajo ovire in ne priznavajo diplom. Eh, primer je tudi Bolgarija, kjer eh, univerzitetnih diplom iz drugih držav članic ne priznavajo avtomatsko. Eh, torej eh, kandidati morajo eh, predložiti celo vrsto dokumentov, ki jih potem preverja komisija. To seveda zahteva veliko denarja in časa in poleg tega obstaja nevarnost, da bodo zavrnili priznanje diplome. Se pravi, tu gre za preverjanje individualnih diplom in to je v nasprotju z zakonodajo in eh, komisija bi morala storiti vse, da um, prekine to prakso. Hvala lepa, gospod Korti, za eno minuto. Gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, naj izrečem sožalje vsem osebam, ki so izgubile bližnje v poplavah, ki so izgubile svoje premoženje. Uh, poplave so v mnogih eh, deželah uničile vse. Rad bi se seveda zahvalil tudi vsem ki so pomagali ob poplavah, ki delajo v uh, raznih eh, mestnih upravah, ki so storili vse za to, da pomagajo prizadetim. Sedaj je prišel čas, eh, da seveda pomagamo tudi finančno eh, žrtvam in tu imamo na voljo tudi evropska sredstva in mi moramo tudi pravilno uresničevati direktivo o poplavah, zato da smo pripravljeni na take situacije. Hvala lepa, gospa Weber, za eno minuto. Gospod Kacin za eno minuto. Spoštovani kolegi, v nedeljo 11. julija bo minilo 15 let, odkar so pripadniki Vojske Republike Srpske pod poveljstvom generala Mladiča v Srebrenici začeli izvrševati najstrašnejši zločin nad civilnim prebivalstvom na tem kontinentu po koncu druge svetovne vojne. Več kot 8000 mož in dečkov, tudi otrok, so nasilno ločili od družin in odpeljali na morišča iztrebljanje moškega prebivalstva širšega področja vzhodne bosne na meji s srbijo kjer so pripadali bošnjaški etnični skupnosti je okruten zločin. primer srebrenice je etnično čiščenje najstrašnejše vrste je zločin proti človeštvu ki ga je meddržavno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje jugoslavije leta dva tisoč ena razglasilo za genocid. genocid v srebrenici je z razsodbo razglasilo tudi mednarodno sodišče v oznu v haagu leta dva tisoč sedem v spominskem centru v potočarih bodo pokopali doslej največje število identificiranih ostankov žrtev izkopanih iz prikritih množičnih grobišč. osemsto nedolžnih žrtev eh, tega okrutnega maščevanja bo končno našlo svoj mir. prav je da se v evropskem parlamentu ta teden spomnimo te balkanske groze in ponovno zahtevamo da odgovorni poveljniki stopijo pred sodnike in odgovarjajo za svoje zločine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 Eh, policisti izvedli uh, hudo intervencijo, sekvestirali so uh, dokumentacijo uh, in uh, računalnike v škofijskem uradu. Med uh, dokumenti uh, so bili tudi um, razne izjave in um, Eh, najrazličnejše eh, zaupne zadeve raznih državljanov. Eh, v skladu z Lizbonsko pogodbo moramo spoštovati kulturne in druge pravice v Evropski uniji in izvajati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 države centralne Evrope so postale članice Evropske unije. To je bil veliki ziv, kot je tudi širitev proti vzhodu. Veliko govorimo o gospodarstvu radi, pa bi vas opozoril na nekaj, na kar pogosto pozabljamo. V teh državah je ogromno nacionalnih manjšin, narodnostnih manjšin. To niso ljudje, ki so se preselili v te države ampak eh, so zgodovinsko prisotni eh, v državah, kjer niso večinsko prebivalstvo. In tukaj je jezik velikega pomena. V eh, različnih državah zunaj Evropske unije obstajajo bolj liberalne zakonodaje na področju jezika kot včasih znotraj Evropske unije. V vsakem primeru je treba lajšati, omogočati uporabo drugih jezikov. Veliko se lahko naučimo od držav kandidatk. Eh, enako je treba obravnavati vse državljane Evropske unije, ne glede na njihov jezik. Jezuvjetka je ja, ena lepto. Gospa Jezuvjetka, eno minuto. Pani predsednica, moje osebiste doživljanje. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Rad bi, rada bi vas opozorila na dejstvo, eh, ki da obstajajo uh, velike težave pri uveljavljanju zdravstvenih pravic v tujih državah. Obstajajo države tudi za uh, člane Evropskega parlamenta, ki potrebujejo uh, stalno zdravniško oskrbo. Uh, in to situacijo je po mojem mnenju treba izboljšati oziroma popraviti. Eh, gospod predsedujoči, dame in gospode, zahvaljujem se vam vsem, eh, ki ste mi eh, pomagali, ko sem imela hude zdravstvene težave in zahvaljujem se tudi vsem iz bolnišnice v Šankaju ter drugim ter kolegici iz Evropskega parlamenta gospe Klas in tudi drugi. Najlepše iz srca hvala. Gospod Sirkevski. Podarči dotika jelu. Kriza, ki je prezedila veliko ljudi, jih je prezedila zelo in hudo. Hotel bi pa se še posebej ozreti na mlade in tiste, ki živijo v revščini, ki so na obrobju, ki so izključeni in ki so dolgo brezposelni. Mladi ljudje, mlade generacije predstavljajo največji delež nezaposlenosti. E, začenjajo odraslo dobo, brez kakršnih koli dobrih obetov za prihodnost. Vsi vemo, da je tukaj ključnega pomena dobra izobrazba. Moramo razvijati eh, naše mlade kadre. Vsi pa vemo, da se je ogromno delovnih mest izgubilo z zaprtjem tovarn. Še vedno, hvala Bogu, delajo. Eh, razne izobraževalne inštitucije, mož, omogočeno je tudi poklicno izobraževanje. Ravno v času krize je treba še posebej omogočiti izobraževanje za mlade. In zaradi tega mi je še posebej pri srcu eh, poročilo, eh, ki govori o po, eh, tem področju. Gospod Tarabela. Un politique n'est plus l'Europe des citoyens. Pourquoi Parce que certains d'entre nous, des politiques, se mettent totalement hors jeu. Za mnoge med nami je politika danes vprašanje, ki je brezpredmetno, kako je do tega prišlo, kako naj se eh, brigamo za zadeve, ki se dogajajo na drugem koncu sveta, če veliko lažje uživati v nogometnih tekmah, naprimer. In eh, pred petimi dnevi, naprimer, je, eh, naprimer, trener nogometnega moštva mora odgovarjati na resna vprašanja v francoskem parlamentu. Zakaj ali je morda terorist? Ne, vendar gre za določene druge interese, koliko in kaj bo kdo izgubil zaradi določenih njegovih potez. Gre torej za odgovornost proti državljanom. In čeprav gre za številne primere nogometašev, ki so milijonari po vsem svetu, So to vprašanja, ki niso tako zelo zanimiva za tiste, ki so izgubili službo, ki so izgubili službo tik pred upokojitvijo in podobno. In kot je rekel tudi predsednik Sarkozy, ne bomo nikoli živeli v svetu, kjer imamo iste vrednote in iste prednostne naloge. Najlepšo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 žal ni dovolj preventivne infrastrukture in tudi oblasti so bile slabo pripravljene. Kljub pravzaprav podobnim dogodkom iz preteklosti, kjer je pač bilo zelo veliko materialne izgube, pa tudi eh, smrtnih žrtev naj, poziva, naj pozovem komisijo, da naj pripravi programe, predloge o boljšem upravljanju rek v državah članicah in naj pripravi tudi celo vrsto finančnih ukrepov, eh, s katerimi bi podprla eh, krizno upravljanje v takih situacijah. V imenu, ku, imenu romunskega prebivalstva bi se rad eh, zahvalil Belgiji in Estoniji za hiter odziv v eh, mehanizmu za civilno zaščito skupnosti. Hvala lepa, gospod Natol, za eno minuto. Eh, torej, naj povem, kaj me je zmedlo. E, torej, na severu mojega e, volivnega okrožja smo imeli tudi poplave, imeli smo materialno škodo, smrtne žrtve in e, ali imamo pravico do sredstev iz solidarnostnega sklada. Torej, tu bi lahko pravzaprav dobili 100 milijonov funtov eh, iz tega sklada, vendar britanska vlada ni zaprosila za to pomoč. Eh, naši voljivci plačujejo davke in iz ponjujejo svoje obveznosti in eh, laboristična vlada tu pravzaprav ni ukrepala in ni poskrbela za to, da dobijo državljani del svojega vplačanega denarja nazaj. Hvala lepa, gospod Matula, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Resne poplave, resne poplave so prizadele veliko področje v Romuniji. Eh, mnogo smrtnih žrtev smo imeli, tisoče hiš smo izgubili, zelo veliko je bilo evakuiranih, vendar poplav še ni konec in rumunska vlada se bori proti poplavam, hkrati pa ocenjuje izgune in seveda bi rada tudi sredstva iz solidarnostnega sklada Evropske unije znesek, ki ga bo Romunija eventualno prejela, bo samo deloma pokril stroške obnove. Je pa to seveda zelo pomembno za tiste državljane, ki so zgubili eh, celotno premoženje in pomoč Evropske unije bi Romuniji pokazala, da obstaja enotnost in solidarnost v Evropi v času krize. In zaradi tega pozivam tudi vse kolegice in kolege naj pokažejo solidarnost do Romunije, naj podprejo ta finančni eh, predlog takoj, ko eh, Romunija zan eh, zaprosi. Hvala lepa gospod Bostinaru za eno minuto. Hvala lepa gospod predsednik. Med eh, svetovnima vojnama eh, so Romunija, Mačarska in Italija eh, živele v diktaturah, v fašističnih državah, ki so povzročile veliko nasilja. Danes se Italija sooča z monopolom premijeja Berlusconija na področju medijev. Mačarska pa poskuša tudi eh, monopol eh, doseči nad mediji in v Romuniji je tudi zelo močna stranka, eh, ki trdi, da so mediji na voljo nacionalni varnosti. Upam, da se je Unija naučila eh, vse nauke iz zgodovine in da bo storila vse, da se upre takim poskusom. Gospa Lukačevska za eno minuto. Hvala lepa. Gospod eh, predsednik, 1. julija je Belgija prevzela predsedstvo. V nasprotju s prejšnjimi predsedstvi belgijska vlada ni predstavila svojih prednostnih nalog v delovnem programu. In tako se sprašujemo, ali je Eh, Belgija pripravljena obravnavati vse probleme, ki eh, tarejo Evropsko unijo. Vem, da Belgija seveda želi poskrbeti za vse ukrepe v primeru naravnih nesreč. To je zelo pomembno za Polsko, za Romunijo in druge države, ki so trpele škodo zaradi poplav. In upam, da bo kljub notranjim problemom belgijsko predsedstvo eh, izpolnilo svoje obveznosti do državljanov. Rada bi se zahvalila tudi vsem tistim, ki so eh, pomagali družinam in žrtvam poplav v vseh državah. Gospod Žipsa, eno minuto. Uh, uh, Kako je z izgovorjavo prejemka, sprašuje predsedojoči. Ja, torej, to je res eh, težek prejemek. E, eh, torej, gospod predsednik, 21. junija eh, je Rusija spet zaprla pipo za uh, plin do Belorusije in rekli so, da bo prihajalo do redukcij v dobavi, če Belorusija ne bo plačala in to seveda vpliva tudi na tranzit plina do Evropske unije. Strokovnjaki menijo, da je to tudi način izvajanja pritiska na Belorusijo. Belorusija naj bi na ta način podpisala določene pogodbe, naj bi spoštovala določene standarde, eh, dvigovala cene v mednarodni trgovini, oziroma na ta način želijo prisiliti Belorusijo, da prodaja strateška podjetja. Seveda pa je s tem tudi okrnjen mm, imič eh, te države. To pa je seveda zelo pomembno v kontekstu Severnega toka. Torej imamo vprašanje za komisijo, kako deluje mehanizem hitrega obveščanja, zgodnjega opozarjanja v tem kontekstu. Vem, da smo uh, podpisali pogodbo leta 2009 o tem mehanizmu. Hvala lepa, je gospod Kelam tukaj. Očitno ga ni, torej. Zadnja govornica je gospa McGinnis za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljam današnji dokument komisije o E, e, malo prodajnih e, storitvah v notranjem trgu. Mislim, da je to zelo pomembno poročilo in to tudi prispeva k preglednosti v celotni maloprodajni verigi prejšnji teden smo imeli nerazumljivo uh, situacijo, ko so pač eh, kmetijske dobrine prodajali po zelo nizkih cenah, hrana za uh, potrošnike pa je bila zelo draga. In mislim, da je zelo pomembno, da v tem dokumentu Komisija ne obravnava zgolj ekonomskih vidikov prodaje, temveč tudi okoljske vidike, socialne vidike na potrošnika in podobno. In upam, da bo tudi eh, parlament eh, ustrezno delal na tem področju naprej in da ne bomo čakali deset let na bolj pravičen maloprodajni sektor, kajti v tem eh, primeru bodo zgubi, zgubljali tako potrošniki kot tudi proizvajalci. Hvala lepa. S tem je konec enominutnih eh, govorov in naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospe Turunen. Spodbujanje dostopa mladih na trg dela z okrepitvijo statusa med pripravništvom, delovno prakso in vajeništvo. Gospe